Hvala lepa, kolegi. Um, Gospod Helmer ima postopkovno vprašanje. Um, Beseda je vaša. Gospod predsedojoči, prvi prispevek v tej hiši izvoljenega člana je bil leta 1979. Ian Paisley je takrat dejal, da uh, britanska zastava plapola obrnjena na robe. Moj prvi prispevek eh, leta 1999 se nanašal na isto temo. Danes sem vstopil eh, v Evropski parlament in ko sem se zazrl v britansko zastavo, je bila ta spet obrnjena na robe. No, to je bilo medtem popravljeno, ampak ali mi lahko, prosim, zagotovite, da se to ne bo ponovilo? Po 33 letih bi se sedaj že lahko naučili, kako obesiti britansko zastavo. It's, um... No, to je bila napaka francozov, moram reči. Gospod Tudor je prosil za besedo. Gospod Tudor, beseda je vaša. Gospod predsedojoči, lahko spregovorim? Ja? Kar zadeva prispevek gospoda Helmerja. Prosim, gospod Tudor ima prvi besedo. Gospod Tudor, postopkovno vprašanje. Ja, gospod predsedujoči, kot veste, v Evropi vlada huda zima, veliko ljudi je že umrlo. V moji državi je do zdaj umrlo 75 ljudi. To je prava tragedija. Gospod predsedujoči, prosim, da bi imeli minuto molka da počastimo spomin na naše sestre in brate, ki so umrli v Romuniji in drugih državah po Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Samo še eno postopkovno vprašanje. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Rad bi še tole dodal k prispevku eh, gospoda Helmarja to, da zastava plapola obrnjena na robe, je znak velike krize in povsem prav je, da je temu v tem trenutku tako. Vendar pa upam, da ne bo vedno plapola obrnjena na robe. Kar zadeva prispeve gospoda Tudarja, to je že bilo na dnevnem redu v ponedeljek, ampak hvala lepa za ta predlog. Zdaj pa prehajamo k glasovanju. After... My notification that um, imamo pred sabo poročilo o napredku pri reševanju sirskega vprašanja. Pisno izjavo gospe Göringa de Odenber, Vilija Majerja, Mihaela Tremopulusa, Cecilije Wilkstrom in Artorja Zasade, eh, kar zazdeva famogusto in vrnitev zakonitih prebivalcev. In eh, ta izjava je dobila.